politiko o razmerah v Južnem Sudanu. Yes, thank you, madam chair. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Oproščam se, če včasih malce skačem po svojih um, zapiskih in če včasih malce pozignem tudi glas. Zdaj bom skušala umirjeno podati tudi izjavo o Južnem Sudanu. Pomembno je, da, se, da ohranimo tudi osredotočenost na to državo. To je država, v kateri so naše, naša upanja izginila v zadnjih letih. To je potencijalno bogata država, saj ima izjemno veliko naravnih verov. Situacija pa je drugače. Več kot 30 tisoč ljudi trenutno trpi zaradi revščine in še na tisoče drugih eh, je takih, da jim to grozi. Več kot 70 tisoč eh, ljudi je pobegnilo iz eh, te države in postali so begunci, doprinašajo k begunski krizi v svetu. Nedolžni civilisti še zmeraj trpijo zaradi kršitev človekovih pravic. Najmanj 80 civilistov je bilo v zadnjih treh tednih ubitih. Več kot 150 civilistov naj bi bilo od eh, petka 23. Eh, oktobra ubitih v samo eni od držav Južnega Sudana. Mnogi Eh, humanitarci sploh nimajo dostopa do te regije. Eh, spolno nasilje proti ženskam se je izjemno razmahnilo in to je nasprotno vsem zavezam, ki so jo dali vsi udeleženi v Južnem Sudanu. Eh, to so pa zaveze, ki naj bi prenehale s kršitvami človekovih pravic. Prebivalstvo Južnega Sudana ne more čakati, saj potrebuje trajen mir. Zato podpiramo odločitev vlade narodne enotnosti, da bo oziroma eh, pri tem, ko je podpisala zadnji mirovni sporazum. Ta mirovni sporazum daje veliko priložnosti za Južni Sudan. Južni Sudan lahko na podlagi tega sporazuma postane transparentna država z odgovorno vlado. Če bo sporazum ustrezno izveden, se bodo, tudi, um, se bodo nehali tudi spopadi in ponovno bodo spostavljene demokratične institucije. Odločitev države, da naj bi se povečalo število federalnih držav v Južnem Sudanu, je proti duhu mirovnega sporazuma. Zadnji spopadi v državi so se pokazali negativno tudi pri običajnim eh, prebivalstvom. Vendar pa razvoj, ki smo ga bili priča pri vladi v zadnjem času, daje upanje, da bo mirovni sporazum ustrezno izveden. Samo s tem, torej, če bo eh, sporazum pravočasno izveden, se bo prenehalo tako trpljenje, kot tudi kršitev človekovih pravic med prebivalci Južnega Sodana. Obstaja vrsta korakov, ki jih je treba narediti. Najprej je treba vzpostaviti uh, prenehanje spopadov, drugič vse ovire dostopa humanitarnim delavcem je treba odstraniti. Država pomeni tudi odgovornost. Težko delo se bo šele začelo in sicer z implementacijo mirovnega sporazuma. Južni Sudan mora poskrbeti za to, da bo mirovni sporazum učinkovit. V ta namen je treba obdržati mednarodni pritisk. Vsi eh, pozdravljamo napore Afriške unije, Sudana, Ugande, Etiopije in Kenije pred enim tednom sem se sestala z doktorjem Zuma, predsednikom uh, Afriške unije in pa etiopskim premijejem. Dogovorili smo se, da bomo sodelovali pri pomoči Južnemu Sudanu. Regionalna enotnost je bistvena. Kar se tiče regionalnih izzivov, naj eh, omenim eh, sklepe, ki jih je svet uh, v uh, Afriki uh, sprejel. Včeraj in sicer gre za to, kako naj bi Evropska unija pomagala pri eh, premagovanju glavnih eh, izzivov v regiji. Zato potrebujemo pa tudi odeležbo civilne družbe. V tem kontekstu je eh, to, da je gospod Mogan postal predsednik skupnega spremljalnega odbora dobra novica, saj bo to zagotovo pozitivno vplivalo tudi na implementacijo sporazuma. Pomagati je treba ljudem v um, prehodnem obdobju skupaj sodelujemo zato, da bomo pomagali zaključiti oziroma eh, pomagali k prenehanju a, eh, nasilja na ozemlju. Leta 2014 smo namenili 116 milijonov a, eh, evrov, letos že 170 milijonov evrov. Združeni narodi so povedali, da smo mi skupaj z njimi a, financirali skoraj 40 odstotkov humanitarnih dejavnosti v tem letu. 3,6 milijona ranljivih eh, oseb je imelo koristi od eh, različnih vrst pomoči na tem območju. Dobro pa vemo, da humanitarna pomoč sama po sebi ne more nadomestiti ustreznih eh, razvojnih programov. Pri humanitarni pomoči pomaga tudi ZDA, pomaga pa tudi pri. Um, vzpostavljanju miru. Pomoč izhaja tudi iz nacionalnih programov EDF. Podpora bo izhajala tudi iz eh, različnih eh, afriških instrumentov. Zdaj smo pripravljeni na sodelovanje s prehodno vlado narodne enotnosti. Pomagali bomo pri vzpostavitvi demokratičnih institucij in krepitvi njihovih eh, sposobnosti. Eh, vlada, upamo, bo transparentna, odgovorna. Čas je, da bodo sredstva, ki so na voljo v državi, uporabljena v korist eh, prebivalstva. Sporazum iz Kotonoja bi moral biti uporabljen tudi tako, da bo v korist uh, južno-sudanskemu prebivalstvu. Je pa ključen korak ta, da se Južni Sudan drži mirovnega sporazuma, ki je bil podpisan. In to je obzorje, k kateremu težimo vsi. Hvala lepa za pozornost in eh, veselim se razprave, ki je po našem mnenju eh, izjemno pozitivna in koristna za vse. Hvala lepa, visoka predstavnica. Sledi razprava. Prvi govornik je kolega Venta wysoka pani przedstawiciel konflikt w sudanie południowym i proces. spoštovana visoka predstavnica konflikt v južnem sudanu mirovni proces v južnem sudanu to sta zelo pomembni vprašanji za mojo politično skupino. Augustovski mirovni sporazum je prekinil 20-mesečno obdobje, kjer je vladala vojna. Ampak dejstvo je, da s tem nismo razrešili vseh težav v tej državi. Še vedno so v državi prisotni hudi humanitarni problemi. Okrepiti bi morali pomoč, ki jo namenjamo tej državi. Pozdraviti bi morali tudi izjavo voditelja Južnega Sudana v zvezi s tem, da bodo oblikovali hibridno visoko sodišče, ki bo tudi razsojalo v primerih, ko je prišlo do hudih kršitev človekovih pravic. Vemo, da so tudi ženske in otroke zlorabljali kot neke vrste nadomestilo za vojake. Boriti se moramo proti takšnim pojavom. Kot veste, so humanitarne razmere v tej državi katastrofalne, nekje 2 milijona oseb je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove, ni dostopa do pitne vode, ni dostopa do zdravstvene oskrbe. Bolezni se širijo, samo če bomo kot mednarodna skupnost hitro ukrepali, bomo lahko preprečili tudi lakoto, ki je že na pragu. Tej državi bi morali pomagati. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod. Guerrero Salom. Minuta in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zaradi krize z begunci, ki jo doživljamo v Evropi, je to trenutek, ko se ukvarjamo s Sirijo in Irakom. Ampak, kot je povedala visoka predstavnica, ne moremo pozabiti, da obstajata dve krizi, ki sta si enakovredni in ki trajata prav tako dolgo tudi v Afriki, v Srednje Afriški republiki in v Južnem Sudanu. 30 let je že divja vojna v tem območju. Južni Sudan je država zadnje štiri leta, v tej državi je dva milijona beguncev. Vse to so humanitarne krize, ki jih je povzročil človek zaradi vojne. To je tudi razlog, zakaj bi mi najprej morali pustiti ob strani vojno v Južnem Sudanu. Vojno bi morali prekiniti skupaj z Afriško unijo, skupaj z regionalnimi organi in mednarodno skupnostjo bi morali poskrbeti za to, da se začne izvajati mirovni sporazum, ki je bil sklenjen avgusta. Druga zadeva je, da bi morali nameniti tudi ustrezna sredstva za to, da se soočimo s posledicami krize. Zgolj polovica tega je na voljo, za kar je zaprosil naprimer tudi ZN v zadnjem obdobju. Donatorji so namenili samo polovico sredstev, ki so jih na, zahtevali Združeni narodi. Soočamo se tudi z prehrambeno krizo. Združeni narodi pravijo, da smo na ravni tri, ko gre za krize, se pravi na ravni katastrofe, skladno z njihovo klasifikacijo. Mislim, da ne bi smeli čakati na prehrambeno krizo. Zagotoviti bi morali tudi dostop humanitarnih delavcev na terenu. Samo hvala. Najlepša hvala. V imenu skupine EKR, kolega Tenok. Gospod predsedujoči, od neodvisnosti od leta 2011 je bil Južni Sudan pravzaprav stalno v naslovnicah iz napačnih razlogov. Tudi sam sem se spraševal, ali je smiselno, da se Sudan razdeli na dve državi. Sam sem bil takrat naklonjen temu in močno sem razočaran zaradi konflikta, ki je nastal. Ogromne ljudi je umrlo, še več jih je razseljenih. Od leta 2013 se zadeve še slabšajo. Bil je podpisan mirovni sporazum, včeraj so tudi najavili, da so se strani dogovorile glede izvedbenih ukrepov, o katerih so se pogovarjali že avgusta. Očitno je, da so ti pogovori velik korak naprej, zato da se napetost nekoliko zmanjša. Vseeno pa moramo biti previdni glede optimizma. Evropska unija mora podpreti delo EGADA, regionalnega organa, ki deluje kot medijator v teh pogajanjih skupaj z Afriško unijo. Tudi Združeni narodi so najavili napotitev misije v Južni Sudan, ki bo preiskovala kaj se je dogajalo s civilisti od leta 2013, ali so jih res napadali vojaki. Žal pa voditelja Džangoranga v ni več z nami. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Ježek. Dve minuti sta vaši. Hvala lepa, predsedujoči. Ni veliko krajev na svetu, kjer so razmere slabše kot v Južnem Sudanu, kjer ljudje resnično trpijo. Zato tudi sam pozdravljam sporazum o rešitvi konflikta, ki je bil podpisan avgusta. Gre za ambiciozen sporazum, s katerim naj bi zagotovili trajnostni mir in prekinili kulturo nekaznovanja. Predvsem pa bomo s pomočjo tega sporazuma bolje razdelili prihodke iz nafte med obe strani. Dejstvo pa je, da je zavezanost obeh strani k temu sporazumu precej šipka. Spopadi se nadaljujejo. Voditelji v Južnem Sudanu očitno ne skrbijo kaj dosti za svoje državljane, ni jim mar za njih, bolj jih skrbijo bančni računi, ki jih ima odprte izven države. Trajnostni sporazum o prekinitvi ognja bo možen zgolj, če bomo zagrozili s ciljno usmerjenimi sankcijami proti voditeljem, ki se ne držijo sporazuma. Evropska unija bi morala razmisliti o tem, da ponovno uvede embargo na orožje. Če se dotaknem še pozitivne plati, vesel sem, da je Afriška unija danes objavila poročilo komisije, ki je opravila preiskavo v Južnem Sudanu. Vprašanja, ki jih imam za vas, visoka predstavnica podpredsednica komisije, pa so naslednja. Zanima me, kakšna je strategija Evropske unije, kako bo Evropska unija poskrbela za to, da se strani v spopadu v Južnem Sudanu ne bodo držale zgolj sporazuma o prekinitvi ognja, temveč tudi sporazuma o boju proti nekaznovanju in sporazuma o delitvi prihodkov iz nafte. Zanima me, ali Evropska unija namerava sodelovati tudi z organizacijami na terenu samem. Ali boste spremljali izvanje sporazuma, zanima me, kakšno strategijo imate v odnosu z tako imenovanimi grassroot prebivalci. Hvala lepa. V imenu skupine GUE NGL kolega Javier Kuso Permuj. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa Mogherini, ponovno govorimo o grozotah. Več kot 50 tisoč mrtvih, več kot 2 milijona beguncev. Ne gre za naravno katastrofo. Ne. Ne smemo pozabiti, da je prišlo do delitve te države tudi zaradi Izraela in Združenih narodov. Vedno so v ozadju predvsem interesi, kdo bo dostopal do naftnih virov. Niso v prvem planu človekove pravice. Strah nas je bilo, da bi v tej državi Kitajska prišla do naftnih virov. Izrael še naprej krši sporazume. Mislim, gospa Mogherini, da bi se Evropska unija morala zauzeti za to, da se spoštuje embargo na orožje, da se stori nekaj tudi proti plačanim borcem. Veliko ste govorili o tem, predvsem pa bi morali storiti za to, da ne bi prišlo do prisvajanja naftnih virov. To pa je pravzaprav v zadju te zgodbe. Hvala lepa v imenu skupine zelenih kolega Sebastian. Minuta. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Gospa visoka predstavnica, hvala, da ste z nami v Evropskem parlamentu. Redko vas vidimo in veseli smo, da ste danes z nami. Augusta je bil podpisan sporazum, mirovni sporazum v Južnem Sudanu. V mesecu oktobru je bilo biti že 57 ljudi, večina izmed njih so bili otroci. Pravzaprav sem zgrožen nad grozotami, ki smo jim priča. Ženske izkoriščajo kot vojno orožje, en otroke prav tako. Upam, da Evropska unija kaj počne s tem v zvezi, da ne bo sokriva. Mi vas prosimo, da se odločno zauzamete za embargo na orožje, da se pogovorite tudi s tistimi državami, ki tega embarga ne spoštujejo, kolega je omenil Izrael, potem je tu še humanitarna pomoč, ki jo moramo ponuditi državljanom, ki so od nje odvisni. Evropska unija bi morala zahtevati tudi izvajanje mirovnega sporazuma, spostaviti je treba tudi eh, vojaško sodišče, ki bo sodilo o vojnih zločinih, predvsem pa bi morali poskrbeti za spravo in reparacije. Če bo Evropska unija prisotna tam, če bo odločna, potem lahko gospa visoka predstavnica računate tudi na našo podporo. Eh, Hvala lepa v imenu skupine skupina EFDD. Kaj se je zgodilo, kolegica? Micro, please. Okay. Italian traduction. No, Italian translation. Manca la traduzione. Ah. Nisem imela tolmačenja v italijanščino. Želela sem vas opomniti zgolj na to, da že pet minut ni na voljo italijanskega tolmačenja, tako da že pet minut preskakujem na druge jezike, italijansko kabino pa prosim, da se vključi. Okay. Uh, Now on behalf of eh, the FDD group. V imenu skupine EFDD kolega Karver. Hvala predsedujoči. Upoštevati moramo tudi našo željo, da oblikujemo skupno zunanjo politiko. Visoka predstavnica pa očitno ne zaupa voditeljem v Južnem Sudanu, niti vladi, niti opoziciji, da boste spoštovali zaveze. To so voditelji, ki so V letu 2012 in leta, leto 2014 se streljili helikopterje Združenih narodov, napadli so tudi konvoj Združenih narodov in tako naprej. Potem so pridržali tudi osebje Združenih narodov, ki je tam spremljalo razmere. Kolikor vem, v Južnem Sudanu sodelujejo nekateri s policijo, zanima me, ali vojaško podpirajo tudi opozicijo, kaj ti govorice gredo v to smer. Zanima me, kaj je EGAT storil. Lahko poveste kaj več, kako sodelujete z tem organom EGAT v Južnem Sudanu in v Afriškem rogu. Ali se vam zdi, da dodatna vključenost Evropske unije samo zapleta njihovo delo in se pravzaprav delo podvaja? Hvala. Najlepša hvala v imenu skupine ENF. Kolega Ferrand. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, visoka predstavnica. Sudan je ena od najmlajših držav na svetu in je tudi zadnja krščanska država v Afriki. Več kot 4 milijone beguncev, več kot 2 milijona ubitih. Morda je res nastopil zadnji trenutek, da nekaj storimo. Ta sporazum je zagotovo dobrodošel. Računam na vas, da boste iz te države naredili trajnostno državo. Vseeno pa bi morali ostati zelo pozorni. Sporazum nas namreč vodi k razmišljanju o dveh zadevah. Ne pozabite na krvave dogodke v Kartumu. Zlasti zaradi vojaškega posredovanja je prišlo do tega. Poleg tega ne smemo biti preveč optimistični na gospodarskem področju, čeprav je ta država zelo bogata z naftnimi viri. Poskrbeti bi morali za to, da gospodarsko in politično iz tujine ne bi bila edina možnost, ki jo ta država ima za preživeti. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Gabriel, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Uh, Zadnji meseci res kažejo na to, da mora mednarodna skupnost stalno biti angažirana in zadeve spremljati. Samo tako bomo v Južnem Sudanu zagotovili mir. Štiri elemente bi rada izpostavila. Kot prvo, vse strani v tem konfliktu se morajo zauzeti za izvajanje sporazuma, ki je bil podpisan 26. augusta. Enako velja za dokument, ki je bil podpisan v ponedeljek pod okriljem Združenih narodov. Spoštovati je treba mirovni proces. Potem je tu še vloga regionalnih akterjev in mednarodne skupnosti. Za EGAT in Afriško unijo je zelo pomembno, da spremljata izvajanje sporazuma, poleg tega pa bi se morali soočiti tudi s to človeško tragedijo, ki se tam dogaja. Mednarodna skupnost mora še naprej ponujati pomoč vsem tistim, ki so razseljeni in ki jim grozi lakota. Mednarodna pomoč bi se morala osredotočati na otroke v tej državi. Boriti se je treba proti nekaznovanju. To je ključni element, če se želimo, da bi Južni Sudan postal trajnostna država. Potrebujemo enotno vojsko v tej državi. Kršene človekovih pravic ne more biti nekaj, na kar bi se lahko z sklicevala prehodna vlada za to, da pošilja tudi vojsko vrševanje zadev. Sporazum iz Kotonuja bo še en instrument, ki ga imamo na voljo za to, da ta država postane demokratična. Hvala. Eh, Blagodarja. Hvala lepa. Gospa McKevin. Minuta in pol. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa visoka predstavnica. Prej ste se opravičevali zato, ker nekoliko strastno nastopate, ampak mislim, da se vam ni treba opravičevati, kajti s tem zgolj kažete, da vam je mar in da boste tudi nekaj dosegli. Danes govorimo o Južnem Sudanu. To je vprašanje, ki je nam pri srcu in upam, da bomo lahko nekaj storili v boju proti krizi, ki se tam dogaja. Nekako smo kar pozabili na krizo v tej državi. Omenili ste težave, s katerimi se soočamo, mi pa tudi nevladne organizacije. Na tisoče civilistov je ubitih, na tisoče ženske posiljenih, na tisoče otrok je ugrabljenih. Združeni narodi, FAO, UNICEF in ostali opozarjajo, da grozi lakota. Zato moramo nekaj storiti s tem v zvezi. Vi ste skušali pritisniti na bojujoče se strani, da bi prekinile z nasiljem. Rekli ste, da se boste diplomatsko angažirali, ampak zanima me, kaj še lahko storimo. Kolegi so govorili o embargu na orožje, o sankcijah, ki bi morale ciljati najviše predstavnike, ne predstavnike na nižjih ravnih. Ali ste se pogovarjali, mora biti o sankcijah z našimi pomembnimi partnerji, kot so ZDA? Ali bodo tudi ženske imele svoj glas v tej državi? Če bi ga imele, bi se politike spremenile. Že na začetku sem povedala, da so zadeve res nujne. Očitno je, da smo kar nekako pozabili na to krizo. In če se na krize pozabi, se slejko prej ta, te krize pojavijo na televizijskih zaslonih, ker potem spremljamo slike o tem, kako ženske posiljujejo in kako otroci trpijo za lakoto. To je pogosta zgodba v Afriki. Ja. Hvala lepa, gospa Fotiga. Once more več mesecev smo priča krvavemu nasilju končno je bil podpisan tudi mirovni sporazum vseeno je prišlo do kršitve prekinitve ognja vseeno pa pozdravljam pritisk ki ga mednarodna skupnost vrši na to državo. Podpiram tudi EGAT in ostale, ki delajo na tem področju. Dobro je, da je tudi varnostni svet opravil svoj del naloge. Mirovno misijo bodo, kot veste, poslali v Južni Sudan. Tudi Združeno kraljestvo sodeluje v tem kontekstu. Vendar se mi zdi, da bi se Združeni narodi morali dogovoriti tudi v ciljno usmerjenih sankcijah. Ukrepi, ki so jih sprejeli organi v Južnem Sudanu, jasno kaže na to, da še vedno ni zaupanja z njihove strani. Hvala. Eh, eh, Gospod Schaffhauser, minuto. Eh, hvala lepa, gospa komisarka. Torej, pri eboli smo se mobilizirani, Govorili smo o 11 tisoč osebah, tu pa imamo 10 krat, 20 krat več mrtvih. To je resnično šolski primer eh, škode, ki jo puščamo za sabo, tako mi kot američani. Torej, tu imamo konflikt med različnimi plemeni, pa tudi med verskimi skupinami in ta verski razkol ostaja tudi v južnem eh, Sudanu, s tem, da si vsi na vso silo prizadevajo za enotnost Sudana. In ameriško politiko je Evropska unija tudi podprla. Torej, eh, Eh, vedno ustrajamo pri tem, da moramo eh, zagotoviti nacionalno enotnost. Medtem, ko sedaj eh, Južni Sudan dobesedno gnije, prizadevamo si za rešitev združenih narodov, ampak ta razkol Sudana je napaka. Hvala lepa sadovi zamjenik Andrej Plenković. Gospod Andrej Plenković. Minuto in pol. Hvala lepa, gospodine. Hvala lepa, gospod podpredsednik Črnecki, spoštovana visoka predstavnica Mogherini. Sam pozdravljam podpis mirovnega sporazuma v avgustu S tem se bo, upam, tudi zaključil 20-mesečni 20 oboroženi spopad v tej najmlajši afriški državi. Do napetosti je prišlo po podpisu mirovnega sporazuma tudi v glavnem mestu, predvsem pa nas skrbi možnost nadaljnega nudenja humanitarne pomoči. Predsednik Kira je sprejel odločitev, ki je v nasprotju z mednarodnim sporazumom. Mislim, da bi morali spostaviti politični dialog med nasprotojočima si stranema. V prihodnih mesecih Sudan čaka predvsem prehodno obdobje, oblikovanje demokratičnih institucij, ohranjanje miru, predvsem pa razreševanje zelo težke humanitarne situacije. Kot veste, je družba trenutno v po konfliktni fazi, ki je zelo težka. Boriti se je treba proti organiziranemu kriminalu, treba je ponuditi pomoč vsem žrtvam spolnega nasilja in vsem žrtvam vojnega nasilja. Sam podpiram vsa prizadevanja v smeri tega, da bi ta država postala demokratična. V letu 2015 bomo dali na voljo 300 milijonov evrov. 2 milijona oseb je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove. Skupaj z Afriško unijo in drugimi organizacijami moramo ponuditi dodatna sredstva za humanitarno pomoč, zato da se ta humanitarna katastrofa v Južnem Sudanu prekine. Hvala. Eh, hvala. Hvala lepa. gospa Ana Gomeš. Torej, eh, ta humanitarna tragedija v Južnem Sudanu je eh, rezultat konflikta, v katerega so bile umešane tudi zunanje sile. Mislim, da si pred tem ne smemo zakrivati oči. Mednarodna skupnost ne mora eh, še naprej ignorirati to, kar se dogaja, izguba človeških življenj, ta katastrofa. Eh, torej, eh, čakamo še na eh, poročilo Združenih narodov o situaciji in države mora, morajo narediti vse, kar je mogoče za to, da se zagotovi mir in treba je tudi uh, zagotoviti um, prehodno, preho, predhodne pravne postopke in pa postopek sprave imamo veliko ljudi, ki tvegajo življenje, ki eh, so žrtve eh, umorov. Ne smemo si zatiskati oči pred eh, temi, pred temi tragedijami. Imamo ženske, ki se jih uporablja kot vojno orožje, na to se jih posili, ubije in tako dalje. Evropska unija mora biti tu v uspredju in mora zahtevati, da varnostni svet Eh, zagotovi konec eh, te barbarske situacije. In kot je gospa uh, Mogherini povedala, upam, da bo postopek iz Hartuma ne samo um, prenehal s to krizo, temveč tudi rešil situacijo. Gospod Mark Demesmak. Hvala lepa, predsedujoči. Uh, Eh, Južni Sudan je najmlajša država na svetu, ampak eh, leta 2011 eh, to ni postala država, temveč nasilna kleptokracija. Tu je šlo za celo vrsto regionalnih zavezništev, torej znotraj države, pa tudi sosednjimi državami in pa uporniškimi skupinami obe strani so se strinjali eh, za prehodni proces, ampak sam sem skeptičen. Brez eh, zelo močne mednarodne eh, zaveze bo to samo mrtva črka na papirju. Ali smo prepričani, da bomo lahko zagotovili konec trgovine z orožjem, da bomo zagotovili, da ne bo prišlo do tih otapljanja z naravnimi veri in tako dalje to ne more biti samo business as usual, kot pravimo. Torej, treba je uporabiti tudi eh, finančne in druge eh, sankcije eh, proti tistim, ki so krivi, lahko pa je Evropska unija seveda tudi prijazna do tistih, ki delajo v smeri miru. Ajde, priča smo situacijo v južnem sudanu ki je grozljiva pozitivno pa je to da ne umikamo oči z usode ljudi v tem uh, predelu pred kratkim je bil sprejet uh, mirovni sporazum, podpisal ga je predsednik Salva Kjer, podpredsednik Rik Mačar. Mirovni sporazum je pomemben korak od državljanske krize, od samega izbruha državljanske krize. Vendar pa, kot je povedala že visoka predstavnica Mogarinjeva, mnoge stvari so bile tam narejene neuspešno. Grozodejstva še se zmeraj ogromna proti otrokom se izvaja ogromno nasilje, humanitarna katastrofa je nezaslišana. V državi grozi tudi lakota. Zadnji mirovni sporazum je posledica močnih mednarodnih pritiskov. Predsednik Kir je na dan podpisa sporazuma povedal, da je to izsiljeni sporazum, kar seveda ni dober znak. Zato bi bilo treba mogoče pritisk na Južni Sudan nekoliko popustiti. Treba pa bi bilo uvesti sankcije proti glavnim osebam v Južnem Sudanu s tem namenom, da bi zagotovili trajni mir. Hvala lepa, gospa Kašite Kinge. Izvolite. Grazie. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Seveda cenimo v strutim prizadevanja Afriške unije in Igadu, predvsem, ko gre za spodbujanje mirovnega sporazuma v Južnem Sudanu. Ampak ta sporazum je ogrožen zaradi nasilja, zaradi upornikov, zaradi nezaupanja vlade. Na milijone južnih sudancev trpi že vse predolgo poleg vojne bodo sedaj trpeli še zaradi velikega pomankanja. Humanitarnim organizacijam je treba zagotoviti varen dostop do tega območja, zato da bodo lahko ponudile nujno potrebno pomoč državljanom. Ko je nastal Južni Sudan, smo bili polni upanja. Ta država je bila namreč vzpostavljena po dolgih letih krvavih bojev, masakrov in tako naprej. Za celotno vzhodno Afriko je bil to velik znak upanja. Zdi se mi, da bi morali spodbuditi čim hitrejšo vzpostavitev tega hibridnega vojnega sodišča, ki bo razsojalo o vojnih zločinih. Hvala lepa Federiki Mogherini za opravljeno delo na področju zagotavljanja miru. Najlepša hvala. Te gospa mogherini eh, prisrčno se vam zahvaljujem za vaše strastno poročilo in pa za konstruktivno vlogo ki jo želite odigrati v tem konfliktu. Torej, enako velja torej, za Južni Sudan. Begonska kriza v Evropi nas ne sme odvrniti od tega, da bi se posvetili tudi Južnemu Sudanu in krizi, s katero se sooča. Torej, če ne bo politične volje, tudi ne bo prišlo do uresničenja premirja, ampak cenim napore Evropske unije. Naša prednostna naloga je, da se zagotovi implementacijo sporazuma iz Kontonuja in pa da se vzpostavi mir, kajti sicer bo uh, pomoč ne bo prišla do tistih, ki jo potrebujejo in zavladala bo lakota. Potrebujemo stabilnost, eh, varnost in pa nacionalno spravo. Hvala. Tak, eh, štiri leta po referendumu je bilo v evropski uniji dovolj razumevanja za to da se Vojska še vedno izvaja umore v teh eh, območjih in to zlasti vpliva na civilno prebivalstvo. Evropska unija mora še naprej eh, pomagati Južnemu Sudanu, zlasti eh, je treba zagotoviti varnost ljudi. Ključno je, da se zagotovi, da pomoč pride do tistih krajev, kjer jo ljudje najbolj potrebujejo. Torej, žal smo ta konflikt lahko predvideli, zakaj ga torej nismo preprečili, zakaj vedno ponavljamo iste vzorce eh, po svetu, zakaj si ljudje najprej želijo svobode, na to pa eh, to vse uniči pohlepnost. Torej, to je nauk in tega si moramo zapomniti. Hvala lepa. Sedaj pa bomo nadaljevali s postopkom CatchDI. Gospod Caputo, najprej izvolite. Hvala lepa, predsedojoči. Veliko krat smo govorili o tragični situaciji v Južnem Sudanu in pa o kršitvah človekovih pravic. Eh, imamo celo vrsto tudi arbitrarnih postopkov proti eh, novinarjem in eh, v Južnem Sudanu po podatkih Združenih narodov več kot 30 tisoč ljudi se nahaja v neposredni nevarnosti, da bo prišlo do hude lakote. In torej ta raven lakote je sedaj na ravni 5, kar je zelo kritična situacija. Moramo, se, moramo sodelovati z Afriško unijo in zagotoviti nacionalno pravo in pa eh, začeti ponovno graditi državo. Gospod Marjas južni sudan ima veliko naravnih virov bogatstva kljub temu pa večina prebivalstva živi v revščini vlada civilna vojna med različnimi plemeni in po podatkih združenih narodov večina prebivalstva v Južnem Sudanu, je izpostavljena dejanski lakoti. Dva milijona ljudi je zapustilo državo in veliko jih je umrlo v različnih napadih. Humanitarna pomoč je nekaj, kar Evropska unija sicer nudi, ampak moramo Eh, nadaljevati s prizadevanji za nov Južni Sudan in moramo tudi podpirati humanitarne agencije z finančnimi sredstvi, zato da lahko zdravstvena oskrba in hrana prideta do ljudi. In eh, treba je zagotoviti tudi eh, spoštovanje premirja in pa z prizadevanje za mir. Bardzo, panje... Gospod Jakovčič. Gospodžo... Hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, lahko računate na našo popolno podporo pri delu, ki ga upravljate, ampak resnično vas pozivam, da se osredotočite na dve ključni zadevi. Kot prvo, kaznovati je treba vse zločince. V Evropi je nedavno vladala vojna, pred malo manj kot 20 leti in sicer iz krajev, kjer jaz prihajam. Vem, kaj pomeni kaznovanje zločincev, vem, kaj pomeni zagotavljanje pravice. Tisti, ki so zlorabljali otroke, ženske, tisti, ki so storili vojne zločine, morajo biti prevedeni pred roko pravice. Očitno je, da bomo morali vložiti dodaten trud tudi v zagotavljanje več humanitarne pomoči. Ali je 300 milijonov dovolj? mi resnično pričakujemo od vas, da poskrbite za to, da bo humanitarna pomoč prišla do tistih, ki jo v Južnem Sudanu še kako potrebujejo in pričakujejo. Hvala, vi zamenik Jakovčič. Hvala lepa, gospod Jakovčič. Gospod Miguel Čigas. Situacijo do Sudan do Sul reprezenta ainda un um resquício do período colonial. Hvala lepa torej eh, v Južnem Sudanu um, smo priča uh, tej, uh, temu kolonialni politiki, ki temeli na tem, da se um, vlada nad. Um, skupinami, ki se med seboj bojujejo, naj si bodo eh, verske skupine ali eh, eh, skupine, ki se bojujejo zaradi interesov, ki so predmet pač teh konfliktov. Torej, tu imamo eh, različne eh, naravne vere, vključno z nafto. Eh, vemo tudi, da se iz tega financira cela vrsta nepravilnih dejavnosti, goljufij, tihotapljanja orožja in tako dalje. In treba je zagotoviti za vsak mirovni proces, da se neha tiplotapljanje z orožjem. Hvala lepa, kolega Kastaldo. Grazie, Hvala lepa, gospod predsedujoči. 30 tisoč oseb je ogroženih zaradi lakote, lahko umrejo zaradi tega. Na tisoče otrokov, otrok je zlorabljenih, ogromno otrok uporabljajo kot vojake, veliko je nasilja, posilstev in tako naprej. V teh bojih ne gre zgolj za vprašanje, kdo je dober, kdo je slab, gre predvsem za to, da se zločini izvajajo. Več kot 2,5 milijona notranje razseljenih oseb je v tej državi. Podpisan je bil mirovni sporazum v Džubi, to je sicer luč upanja, ampak vseeno prihaja do etničnih spopadov. Še vedno je ogromno spopadov tudi zaradi interesov, ki jih imajo posamezniki, ko gre za črpanje nafte ali dostopanja do vodnih virov. Tudi Kitajci se zauzemajo za dostop do teh virov, kar bi nas moralo seveda zaskrbeti. Mislim, da bi morali podpreti mirovni sporazum, ne pa da podpiramo multinacionalke in tudi evropska podjetja, ki tam izvajajo svoje dejavnosti. Boriti se moramo proti nekaznovanju, ne smemo dopustiti arabcem, kitajcem, niti nam, da bi iz te države naredili kolonijo. To smo počeli več stoletij. Če se nismo naučili nič iz preteklih lekcij, bi lahko vsaj preprečili to, da se pojavijo novi. Hvala. Hvala lepa, gospod Castaldo. Sedaj pa v imenu Evropske komisije, visoka predstavnica Federica Mogherini. Izvolite. I, I promise, I will uh, be... Torej bom tokrat manj strastna, ampak ne zato, ker mi je manj do tega nasprotno, ampak uh, moramo biti razumni. Pa tudi Zato, ker zelo cenim razprave, ki smo jih imeli danes tu, mislim, da je to zelo koristno za delo, ki ga upravljamo. Po eni strani moramo vedeti, da moramo tu odigrati našo ulogo, ampak eh, ta uloga je tudi zelo povezana z koordinacijo in sodelovanjem z drugimi regionalnimi akteri zlasti z Afriško unijo. Pomembno je, da delamo torej z regionalnimi in mednarodnimi akteri in to na obeh eh, straneh, se pravi eh, po humanitarni plati, torej to mora biti fokus našega dela, torej naša odgovornost je zlasti na tem področju, smo najpomembnejši humanitarni akter in tu bi eh, vas opozorila tudi na uh, begunsko krizo, humanitarno begunsko krizo, ki je daleč od naših meja, ampak kljub temu obstaja. Tu gre eh, za eh, moralno, eh, človeško odgovornost, pa tudi vprašanje naložb, naložbe v prihodnost. In po drugi strani gre za politični vidik uresničevanje tega sporazuma v težkih okoliščinah, v zelo um, um, ranljivih uh, okoliščinah, težki situaciji in um, to zlasti velja torej za uh, Sudan in za uresničevanje tega mirovnega sporazuma. Vodilni morajo tudi odigrati svojo vlogo. Vemo, da imamo na obeh straneh uh, različne interese, tiste, ki se upirajo, temu sporazumu in vsem je treba jasno povedati, da bodo odgovorni za svoje dejavnosti, če se bodo temu upirali. To sporočilo mora biti jasno in enotno. Kajti samo sodelovanje med političnimi eh, vodilnimi bo omogočilo Sudanu, da bo živel v miru. Torej mislim, da ti sporazumi to omogočajo ampak eh, kot eh, vidimo je njihovo resničevanje zelo težko in naše delo z afriškimi partnerji gre v to smer. Hvala lepa. Uh, grazie. Eh, dziękuję bardzo pani komisarz, pani przedstawiciel. Hvala lepa, gospa visoka predstavnica. S tem zaključujem.